Večja zakonodaja Evropske unije o kulturnih dobrinah, to bodo verjetno povedali drugi strokovnjaki. Naj povem samo, da imamo sedaj zaenkrat eh, vrzel pri uvozu kulturne dediščine, kajti imamo le uh, direktivo iz leta 2009 o izvozu kulturnih dobrin. V tem besedilu pa želimo opredeliti, kaj je nezakonito pridobljeno kulturno blago in kot izhodišče tukaj so zakoni države od kulturnih dobrin odkudar kulturno blago prihaja. Tako da na te podlagi potem lahko odločamo, ali je zakonito to vrstno blago uvažati v EU. Takšno blago oziroma takšni objekti, objekti smejo vstopiti v Evropsko unijo samo, če so zakonito izvoženi iz tretje države. Imamo več opredelitev v tem besedilu. In v prvem delu se opredeljuje kulturne eh, dobrine same in tukaj smo se zgledovali po um, konvenciji UNESCO z leta 1970 in še druge konvencije. Uh, ko gre za starost teh dobrin, tukaj seveda gre veliko krat za blago, ki ima določeno vrednost prav zaradi njihove starosti. Tukaj smo vzeli številko 250 let in to pravzaprav izhaja iz obsedu, obsedujo, ob, obstoječe zakonodaje OZN. Poskrbeli smo tudi za skrb sistem licenciranja najbolj ogrožene dediščine. Tukaj gre za spomenike, arheološke nagbe, najdbe in tudi redke rozkopise. Pri drugih pa smo poskrbeli za preprostejši proces, ki temelji na izjavah uvoznika in tudi na uporabi standardnega dokumenta o edifikaciji predmeta, kar je znova pripoznano na mednarodni ravni. Prav tako smo obravnavali in pokrili vprašanje sankcij, torej potrebe, potem, da morajo biti eh, kazni učinkovite in odvračilne. Upoštevali smo tudi eh, vprašanje ob prostih območij, kjer menimo, da bi zahteve glede licenciranja in identifikacije še vedno morale veljati, ampak za začasni uvoz te določbe ne veljajo kot take. Potem pa je tu še področje, kjer uh, je že potekalo nekaj razprav, namreč uh, odnos med uh, državo izvora in državo izvoznico. To je zelo pomembno vprašanje. Ne predlagam, da bi zdaj povedal vse podrobnosti, ampak želim vas le spomniti, da je za nas bistveno to, da zaščitimo blago glede na zakonodajo. Uh, ki velja v državi izvora. Ne želimo pa si eh, postaviti oziroma imeti takšne situacije, kjer bi bilo te eh, pravile mogoče eh, zaobiti s tem, ko bi se predmeti izvažali iz neke druge države. Bistvo tega predloga je preprosto. Izvajanje predloga naj bi bilo v rokah carine in sedaj se govori tudi o računalniško podprtih sistemih v ta namen. Glede na to, da je treba poskrbeti za ustrezno uravnoteženost zahtev glede zaščite kulturnega blaga in potrebo po precejšnji ali relativni upravni preprostosti. Mislim, da se tu lahko ustavim in 30 sekund, ki mi jih je ostalo, podarim drugim kolegom. Hvala lepa, to je zelo prijazno. Drugi govornik eh, oziroma predstavnik eh, je gospod Patrik Ferslevs, eh, ki zastopa zvezno carinsko pravo Belgije. Šest minut imate na voljo, izvolite. Najlepša hvala za to možnost in povabilo. Mislim, da bo predstavitev k malu prikazana, tako hvala lepa. Danes bom torej na kratko, ne, pravzaprav bom govoril uh, francosko. Predstavil bom obstoječi pravni okvir, ki je osnova za naše delo kot uh, carinska uprava. Imamo uredbo 116-2009, ki uh, pokriva izvoz kulturnih dobrin. Potem imamo tudi izvedbeno uredbo 2, iz 2012 torej 1081 skozi 2012, kjer imamo opisane razne izvozne dovoljenje, potem imamo uredbo 952-2013, ki je carinski zakonnik Unije in direktivo 2013 skozi 60, ki ureja vračanje uh, kulturnih dobrin, ki so nezakonito prišli v neko uh, državo članico. Na nacionalni ravni Belgija je eh, ratificirala UNESCO konvencijo iz leta 1970 za preprečevanje prenosa, eh, nezakonitega prenosa kulturnih dobrin. Imamo hkrati tudi uredbi o Iraku in Siriji, ki omogočata strožje ukrepe za izvoz in uvoz kulturnih dobrin, ukradenih v teh dveh državah. Sedaj naj predstavim, kakšne naše delo pri carinski upravi na področju kulturnih dobrin. kaj je zares pomembno. Člen 2.1 uredbe 116 skozi 2009 o izvozu, ki pravi, da izvoz kulturnih dobrin zunaj območja skupnosti je nekaj, kar mora, kar mora biti predhodno odobreno. In člen 4 pravi, da je izvozno dovoljenje eh, nekaj, kar treba podati skupaj s carinsko izjavo. Torej, če nekdo predstavi nekaj naselini, kar mora izvoziti, mora predtem dobiti predhodno dovoljenje za izvoz. Eh, to pa izda pristojni organ države članice. Kar zadeva kulturne dobrine iz Iraka, pa tudi iz Sirije, tu so prepovedi takšne, da zadeve tako voz kot izvoz te dobrin. Vsake, če treba imeti licenco za izvoz takšne dobrine. Potem carinske formalnosti za izvoz kulturne dobrine je treba imeti dovoljenje pristojnega organa v državi članici. To je zapisano v uredbi 116.2009. Ko gre pa za Serijo in Irak, eh, je to dovoljenje zda generalni, eh, generalni urad za ekonomske zadeve Kar zadeva naš nadzor pri carinski upravi, mi delujemo na oceni tveganja, kot to določa carinski eh, zakonik. Imamo elektronsko selekcijo iz carinskih izjav. Carinske izjav so praviloma v elektronski obliki in so v sistemu PLDA, to je sistem za carine in eh, trošarine na tej carinski, eh, na te, na tem carinski deklaraciji so različne podatki o tem blagu, o državi izvora in tako naprej. To, to je praksa, ki lahko zadeva uh, vse takšne uh, uh, dobrine. Vsak, kdo pač to lahko izvaja v vseh državah članicah, kdorkoli pač že je uslužbenec. Zelo pomembno je povedati, da eh, carinska uprava je pristojna za eh, začasno zastavitev eh, blaga in za pregled potrebne dokumentacije. Vendar pa carinska uprava ni pristojna za ugotavljanje kulturnega značaja blaga. To je naloga pristojnega organa. In prav tako mi nismo pristojni za. Eh, pogoje skladiščenja za to blago, ki so lahko včasih zelo specifični. Ko gre za izvoz kulturnih dobrin, najprej preverimo dokumente, preverimo carinsko deklaracijo z izvoznim dovoljenjem in če obstajajo pomisleki ali uh, indikatorji, ki, ki nas k temu navajajo, so fizičen pregled in fizična primerjava iz blaga z izvozno deklaracijo. Če imamo dvome, potem uh, vprašamo pristojne organe, uh, kaj in kako nismo mi pristojni za identifikacijo kulturnih dobrin. Potem uh, eh, izvozne nedovoljenja, tu imamo tri poglavja. Uh, oziroma imamo tri um, izvode, en ostane pri pristojnem organu, en je za imetnika in en je za uh, zadnji izvozni organ, uh, iz katerega potem blago zapusti Evropsko unijo. Torej, formalnosti se lahko recimo uh, izpolnijo v Belgiji, potem pa blago potuje s tovornjakom do Grčije in tam se potem še zadnjič potrdi carinska deklaracija. Ta zadnji zvod je zelo pomemben, ker je pomemben za statistiko. Potem, ko ga izvozni organ potrdi, ga je treba vrniti organu, ki je izdal to dovoljenje. Eh, s tem bi zaključil, kaj bi lahko izboljšali. Eh, ugotovili smo, da se ta tretji zvod ne ne pošlje vedno nazaj in potem ne moremo zares potrditi, eh, da je blago bilo izvoženo. In, in če bi to bil, potekalo elektronsko, bi to omogočalo boljše spremljanje eh, premikanja blaga. Poleg tega bi to omogočalo pridobitev statistik, ki jih sedaj nimamo v vseh državah članicah. In to bi tudi omogočalo boljši nadzor uh, kulturni dobrin, ki so ponovno uvoženi, zlasti za, ko gre za, tiste, za tisto blago, ki ga najprej izvozimo in potem ponovno v, uvožimo. Hvala lepa, sedaj pa gospod. Gospod Giordano, predstavnik Interpola, izvolite. Hvala lepa, spoštovane kolegice in kolegi. Mikrofon, prosim. Distinguished colleagues, Kolegice in kolegi, dovolite, da se vam najprej zahvalim za to, da ste Interpolu dali možnost, da je tukaj. To je zelo pomemben dogodek, ki bo imel velik vpliv na eno od bistvenih področja našega delovanja, da zaščitimo kulturno dediščino. Vsi vemo, da je nezakonito trgovanje s kulturno dediščino resno kaznivo dejanje, ki ogroža mednarodno varnost. Tesno je povezano z branjem denarja in organiziranim kriminalom, pa morda tudi z financiranjem terorizma terorizma, kot je zapisano tudi v dveh resolucijah eh, Varnostnega sveta 2347 in še eni drugi. To omejuje, omejuje tudi vrnitev k, k eh, ustreznemu upravljanju neke države, ker eh, je Evropana za dediščino. Prav tako pa to predstavlja tveganje za globalno skupnost. Haška konvencija pravi, da um, kulturna dediščina, škoda kulturni dediščini enega naroda pomeni škodo za kulturno dediščino celega človeštva. Tudi v Evropi so številke neverjetne. Uh, vprašalnik držav članic Interpol kaže, da je v zadnjih 13 letih prišlo vsaj do 19 tisoč primerov uh, uh, te vrste in uh, poročenih je bilo 5000 eh, kršiteljev. Projekt Pandora je privedel do 3500 vrnjenih eh, kulturnih predmetov. Pandora 2 pa se je izvajala v eh, okviru globalne operacije Atena in s to so policisti vrnili 41 tisoč predmetov. Europol se je potem in Interpol se je potem odločil, da se bo boj proti trgovanju s kulturnimi dediščinami vrstil med prioritete dela. Odtlej um, smo na tem področju zelo aktivno. Nezakonito trgovanje v evropski regiji je precej razširjeno, če tudi uh, si pogledamo statistiko, ki nam dajo pogled v le majhen del tega pojava. Veliko teh predmetov eh, eh, so vsakodnevni artefakti, ki jih je težko prepoznati na eh, trgu z umetninami. Prav tako je nemogoče vedeti, kateri predmeti prihajajo iz nezakonitih izkopavanj, saj popisov ni. Če tudi je njihova vrednost nizka, pa uh, veliko kroženje teh predmetov kljub temu pomeni visoke prihodke za kriminalce. Treba je vedeti, da največ uh, teh nezakonitih predmetov niso vedno visoke vrednosti, ampak so predmeti iz vsakodnevnega življenja. Uh, Kakšne so možne rešitve za ta problem? Kot prvo potrebujemo specializirano enoto, ki se bo uh, uh, samo posvečala prepovedi uh, trgovanja z kulturnimi predmeti. Prav tako je zapletenost teh uh, kaznivih dejanj takšna, da morajo pri tem sodelovati policisti in cariniki. Če želimo ovirati tokove, ki prihajajo izven regije. Danes kolega sodeluje na um, konvenciji UNESCO na tem področju, kjer se bo govorilo o pomenu certifikatov, ki spremljajo kulturne predmete, še zlasti certifikate o uvozu. Prav tako je Interpol danes prisoten pri VTO v Bruslu, da bi izpostavil pomen uh, posebne uh, enote za boj proti nezakonitem trgovanju. Menimo, da so tukaj predpisi temeljnega uh, pomena, če želimo ovirati in ustaviti izvoz teh izdelkov v Evropo. Pravzaprav bi želel izpostaviti, kakšne so poti, ki se uporabljajo za tiho tapljenje teh predmetov. Te so se bistveno spremenile. Lani so prišli iz, uh, predmeti iz Palmire, Grče in drugih uh, najdeni v Južnji Ameriki, v Urugvaju. Torej, veliko kupcev se je potem prijavilo, da bo sodelovalo pri, eh, na dražbi in številni so bili iz Evrope. In to kaže, kako daleč so tihotapci pripravljeni iti, da bi um, prinesli nezakonite predmete na našo celino. Dovolite še nekaj rezultatov uh, naše ankete. Od 27 Eh, odgovor, ki smo jih dobili od držav članic iz EU regije. Uh, jih 15 držav meni, da so tranzitne države, 16 uh, eh, so države izvora, sedem pa države končnega cilja, konce destinacije. Dokumenti kažejo, da je tveganje trgovanja z antikvitetami, nezakonito pridobljenimi antikvitetami precejšne. Vsaka država je do neke mere prizadeta in dobra zakonodaja bi bila uh, temeljni kamen, da bi se borili proti temu eh, pojavu. Torej potrebujemo strožjo zakonodajo in pozivam vse deležnike, da uporabijo najrazličnejše registre eh, za carinjenje eh, kulturnih predmetov in tako naprej. Tudi Interpolovo orodje je pomembno na mednarodni ravni in morda. Eh, ga bo kot bistveno orodje prepoznal tudi odbor znotraj OZN za spremljanje trgovanja eh, s temi objekti strani ISIS-a. Na ta način bomo zagotovili eh, bolj skrbno uporabo dolžne skrbnosti in s tem bomo odvračali kazni, kriminalne organizacije, ki trenutno trgujejo z nezakonitimi um, kulturnimi predmeti. Torej, tukaj zagovarjam naš vidik. Močna zakonodaja je nujna, če se želimo boriti proti trgovini z eh, kulturnimi predmeti, ki so bili predobljeni nezakonito in eh, so na evropskem trgu. Hvala lepa vsem govornikom, hvala lepa tudi, da ste se održali omejitev časa. To pomeni, da lahko nadaljujemo z soporočevalci, zato bi najprej želela dati besedo gospe Moski, ki je poročalka v imenu odbora INTA. Hvala, gospa predsedojoča, in najlepša hvala tudi strokovnjakom za vse predstavitve. Res je. To je zelo pomemben dosje. In kot prvo, kar zadeva časovnice. Naš eh, časovni načrt je zelo ambiciozen. Imeli bomo le en mesec dni časa za predložitev predlogov sprememb in soporočevalcem bova skušala spodbujati ploden in vključujoč odnos in sodelovanje z vsemi vami, tako da bi dosegli cilj, da bi v odboru glasovali že julija. Ker smo vsi novi pri tem postopku, prosim, da se v tem čim bolje podpiramo. Kar zadeva vsebino predloga. Tukaj bom skušala biti kratka in povedati, katere so moje prioritete. Splošno gledano pozdravljamo predlog komisije, kaj ti dopolnil bo obstoječo zakonodajo ki eh, velja za izvoz kulturnega blaga v skladu z mednarodnimi konvencijami. Prav tako bo omogočil močno orodje proti nezakoniti trgovini z kulturnim blagom. Ta predlog je sklad tudi z splošnim pristopom Evropske komisije za trgovino. Na ta način bomo imeli skupni sistem Evropske unije, ki naj bi preprečil konkurenco med carinskimi agencijami, hkrati pa omogočil enakopravnost eh, zasebnih podjetij. Po posvetovanju z mednarodnimi organizacijami in zasebnimi deja, eh, akteri je postalo očitno, da bomo morali najti uravnoteženost med zaščito eh, kulturne dediščine in potrebo, da ohranimo konkurenčnost naših podjetij. Moji predlogi sprememb bodo torej šli v to smer. Kot prvo, Če se učimo iz zelo razdrobljene uporabe eh, carinskega zakonnika Unije in v luči nedavnih škandalov na področju pobiranja carin, bomo morali poskrbeti za enotno izvajanje te uredbe. Kot drugo, bistveno bo tudi poskrbeti za čim večjo skladnost z mednarodnimi konvencijami in z obstoječo evropsko zakonodajo. Takšen pristop bi okrepil običajne prakse tako zasebnega kot javnega sektorja in omogočil hitrejše izvajanje brez dodajanja nepotrebnega bremena. Zato bi predlagala, da se najprej posvetimo prilogi uredbe, ki velja za izvoz kulturnega blaga. Ta priloga predvideva starostno omejitev 250 let. To je merilo, ki je skladno z konvencijo UNESCO in UNIDROAT. Ti omogočata učinkovitejši boj proti nezakoniti trgovini. Uh, Prav tako ta priloga predvideva merila, ki izhajajo iz vrednosti kulturnega blaga. Tako bodo carinski organi se lahko osredotočili na tiste predmete, ki so najbolj vredni. Ta možnost je bila um, pri večini uh, akterjev, ki so se posvatovali s komisijo, prepoznana kot najbolj uh, izvedljiva in smiselna. Načelo države izvora je tako tisto, ki izhaja iz konvencij UNESCO in UNIDROAT, sočasno pa ni nekih uh, znakov um, oziroma omenjanja koncepta uh, umestne ali eh, države ali države izvora. Zato bi predlagala, da se opredelitev države izvora razširi tako, da bi bile vključene tudi tiste države, eh, odkudar je fizično izviralo blago in tiste države, kjer je bilo blago zakonito pridobljeno pred veliko časa in je postalo blago v skladu z določbami za zaščito kulturnega blaga v drugi državi. Tukaj pa bi potem črtali opredelitev izvozne države. Več kot 180 držav je podpisalo konvencijo eh, OZN, ključno s Severno Korejo in Irakom, ampak sodelovanje med podpisnicami je zelo raznoliko. Menimo, da bi predviden hitri postopek za podpisnice opred, uh, pravzaprav zaprl veliko vrzel v predpisih. Zato bi predlagali, da se to črta. Mikropodjetja in srednja in mala velika podjetja predstavljajo 75 odstotkov trga. Zato bi pozvala k vzpostavitvi namenskega urada za pomoč in izgradnjo zmogljivosti ter za uporabo namenskih sredstev, da bi lahko podprli izvajanje te uredbe. Tu se lahko ustavim, veselim pa se seveda že drugih prispevkov. Hvala. Hvala lepa. Potem pa v imenu, gospoda, eh, v imenu odbora IMKO je poročalec gospod Dalton. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedojoča. Eh, jaz se tudi zahvaljujem vsem strokovnjakom, ki so nam eh, povedali svoje strokovne mnenje. Strinjam se s ciljem gospe Moska in lahko vam zagotovim, da je najno sodelovanje pri tem uh, novem načinu sodelovanja odborov uh, zelo dobro. Naj in pristop pa se seveda nekoliko razlikuje, ko govoriva o vsebini. Nisva se še dogovorila, kako se bomo tega lotili. Uh, kar se mene tiče, je potrebno ujeti eh, ravnotežje med bojem eh, proti nezakoniti trgovini, s katero se financira terorizem, to je cilj predloga, hkrati pa tudi ohranjanjem konkurenčnosti naše industrije, naše panoge. Zato moramo poskrbeti, da bo ta predlog sorazmeren in da bo sistem deloval, ne pa ustvarjal popemimnega birokratskega bremena, še zlasti za carinske organe. Uh, da ne bomo potem končni vrsti spodbudili več nezakonite trgovine. Torej, tukaj moramo biti zelo previdni. Torej, menim, da bi moralo biti področje uporabe ože, ki morda ne bo zajemalo tudi predmetov znotraj režima licenciranja, kajti to pravzaprav ne ustavlja financiranja terorizma, kar je ključni cilj predloga. Prav tako menim, da potrebujemo schemo za licenciranje uvoza, ki bo prav tako ožja, namreč ki se bo osredotočala na uh, o, o, tista območja spopadov, odkudar želimo preprečiti izvoz kulturnih predmetov. To je bolj ali manj o, eh, vse, ampak eh, veliko dela nas še čaka, preden bomo tukaj našli skupno stališče. Imam pa še nekaj vprašanj za strokovnjake, kajti njuho, njihove predstavitve so me zelo zanimale. Vprašanje imam za in, Europol, pravi govornik. Omenili ste, da je bilo uh, najdenih 3500 predmetov. Koliko od teh predmetov je bilo povezano z financiranjem turizma in koliko jih je zviralo iz uh, eh, območja spopada, kajti omenjali ste um, ehm, naprimer uh, eh, Italijo, Grčijo, Urugvaj, morda je to lahko povezano s financiranjem terorizma, vendar pa te države vsekakor niso območja spopada. Torej, rad bi slišal vaš odgovor na to. In potem, uh, glede na to, da je težko identificirati predmet, kako lahko crninski organ organi potem sploh izvajajo nadzor nad temi predmeti. Eh, komisija, ali je komisija izvedla oceno stroškov, ki jih bo eh, eh, pomenila spostavitev teh ekip v posamezni državi članici, kajti to ni vključeno v oceno finančnih očinkov tega predloga, pa bi bilo dobro to vedeti. Ali je komisija prav tako, oziroma komisija tukaj podaja oceno, števila licenc, ki bi bile potrebne, ampak številni trgovci, s katerimi sem se pogovarjal, pravi, da bi takih lahko bilo na tisoče. Ali komisija ve, zakaj prihaja do teh razhajanj v tolmačenju številk? Koliko časa meni komisija, da bo potrebno izpolnjevati li to obrazec za licenciranje. Slišal, slišal sem 30 minut eh, strani eh, izkušenega trgovca. Potem pa kar zadeva državo izvora. Kako bomo to opredelili v, v primerih zgodovinskih ozemelj ali cesarstev, ki pokrivajo več ozemelj trenutnih držav ali pa držav, ki ne obstajajo več, kajti eh, zemljevite Evrope se v zadnjih stotih letih naprimer bistveno spremenil. Torej, kako bomo tukaj um, opredelili tak take primere. Torej, to so moji prvi odzivi, prva vprašanja, ampak mislim, da je najno sodelovanje dokaj dobro in menim, da nam bo mogoče se držati časovnice, ki jo je pojasnila gospa Moska. Hvala lepa. Potem dajem besedo znova sopredsedujočemu. Hvala, sopredsedujoča. Torej, sedaj bodo dobili besedo poročevalci v senci in potem še člani obeh odborov. Najprej bom dal besedo poročevalki v senci in to sicer na način ping-ponga, najprej odbor Inko in potem odbor Inta. Potem pa bodo dobili besedo še drugi poslanci, vsak ima minuto časa na voljo, kajti seveda čas nas preganja, ob desetih moramo zaključiti in seveda bi želeli slišati še odgovore strokovnjakov. Najprej dajemo besedo Sabine Ferhajen, ki je počoval v senci za imko. Hvala lepa. Zelo športno ste zastavili, namreč da naj uh, to temo obravnavam v eni minuti, vključno z zastavljanjem vprašanj strokovnjakov. Torej, cilj tega uh, predloga je, da bi izpolnili konvencijo OZN, ki so jo številne naše države ratificirale in prenesle. Potem pa seveda želimo um, omejiti financiranje terorizma za trgovino s kulturnim blagom. Naš cilj ne bi smel biti uh, večanje birokratskega bremena, zlasti ne za eh, majhne in srednje velike trgovce z umetninami. Ko gre za tiste umetnine, ki prihajajo iz raz, eh, sorazmerno varnih držav izvora in eh, ki so prav tako ratificirale eh, eh, eh, konvencijo UNESCO in imajo ustrezno zakonodajo. Iz tega ne izhajajo problemi. Osredotočiti se te moramo na tisto kulturno blago, ki izvira iz kriznega območja, pa naj gre za izvoz direkt iz te države ali prek drugih držav. Tukaj moramo postati dejavni in na koncu mora biti to cilj direktive, da se prepreči ravno to trgovanje. Tako bomo predlagali nekaj predlogov sprememb. Imela pa bi vprašanje za kolega iz belgijske carinske uprave. Slišali smo veliko o izvozu kulturnih predmetov. Mene zanima, ali bo belgijska uprava že zdaj počne kaj, če uh, pri uvozu eh, cariniki postanejo pozorni na neko kulturno blago in se jim zdi sumljivo, da bi lahko to blago izviralo iz neke krizne regije. Hvala, sedaj pa za Inta, gospod Valese. Hvala. Podpiram to ureditev, vendar pa imam težavo z opredelitvijo kulturnega blaga in tudi z eh, minimalno opredelitvijo starosti predmetov v višini 250 let. Vsi vemo, da je arheologija nekaj, kar se razvija. In težko je reči zelo jasno, kakšna naj bi bila ustrezna starost za te kolekcije. Ta starostna omejitev morda ne odraža dejanskih problemov. To je eno težav, ki jih imam s tem dosejem. Drug problem pa eh, zadeva pojem izvorne države. To je omenila že prejšnja govornica. Uh, v drugem članku, členu odstavko 2b pravi, da gre za državo, kjer je to blago nastalo ali je bilo odkrito. Nisem prepričan, ali je to primeren pristop. Kaj ti, kaj pa, če je bilo kulturno blago pred veliko let eh, hranjeno v muzeju neke druge države? Um, morda bi morali tudi to upoštevati. Hvala. Eh, Hvala. In sedaj za uh, odbor IMKO iz vrst SND, gospod Kon. Danke, Hvala, gospod predsedojoči. Najprej bi se res zahvalil kolegom iz Interpola, ki so nam z svojimi številkami zelo jasno pokazali, da moramo ukrepati. Uh, namreč, da to blago, če uh, imamo 41 tisoč kosov, s katerimi se trguje, vsekakor uh, prihodki niso namenjeni nekemu dobrodelnemu namenu, to nam je vse jasno, ampak biti moramo pa pozorni na to, da bomo tukaj uh, imeli pred očmi tako trgovce, kot tudi carinske organe, ki morajo izvajati organe, uh, uh, nadzor. Uh, ustvariti moramo okvir, ki uh, jim bo omogočal lažje delo, ne pa jih omejeval. Prav tako pa moramo biti pozorni na to, da se ne osredotočamo samo na terorizem, temveč na trgovino v celoti. Menim namreč, da je pomembno, da tukaj tudi uh, vključimo v uh, vidik uh, izogibanja davkov, tako da se ta sredstva stekajo tja, kamor uh, so namenjena, namreč v našo skupno prid. Hvala za ekra in ta. Da, mi podpiramo eh, to, kar pravite. Morda je to področje porake preširoko zastavljeno in bo to preveč bremena za akterje in carinske uprave. In če želimo doseči cilje iz tega predloga, potem bi se morali osredotočiti na visoko tvegana. Uh, visoko tvegano blago, ker, so rano, ker je ravno to blago tisto, ki uh, je tisto, ki, ki je najbolj tvegano, da financira terorizem, kakšne druge zadeve pač ne. In mislim, da bi bilo nesmiselno takšne stvari potem dati v člen 4. Potem eh, breme je tudi mm, certificiranje. Splošna carinska deklaracija že vsebuje večino zahtevnih informacij. Če komisija meni, da to ni dovolj, potem bi bilo bolje obstoječo dokumentacijo prilagoditi in pač tam zahtevati navedbo eh, izvora blaga. Mislim, da ni realistično za carinske uprave, da fizično eh, preverijo vsako blago glede na izjavo ali carinsko deklaracijo, ali komisija namerava eh, uporabiti oziroma predvideti določena dodatna sredstva za to oziroma kakšno je finančno breme za te nove zahteve. Moje vprašanje za komisijo so glede države izvora. Kaj se zgodi, če ne moremo identificirati države izvora in ne moremo eh, dokazati, da je neko blago bilo v drugi državi za do, do, dovolj časa, da lahko rečemo, da prihaja iz te države? Eh, Mr. Silmovič. Gospod Silmovič za Alde Imko. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Imam dve vprašanje. vprašanje vrednosti. Pomembno je definirati to vrednost. Danes vendar vrednost kulturnih dobrin se spreminja. Dan današnji je to kar hitro. In to, kako definiramo vrednost nečesa, se spreminja. Tudi to se hitro spreminja. Torej, zanima me komisija, če nam lahko poveste kaj več o tem. In drugo vprašanje glede namena, tudi to smo že slišali. Torej, gre to, ali gre za to, da iščemo vere, ki financira terorizem in hkrati želimo preprečevati nezakonito trgovino z kulturnim blagom. Hvala, Meriče Šake, za Aldenta. Hvala lepa, hvala um, poročevalcu predvsem za njuno delo. Mislim, da je to zelo pomembno delo. Nezakonita trgovina s kulturnimi dobrinami je del etničnega čiščenja in spodbuja in spodbuja eh, najhujše teroristične skupine na svetu in ne smemo torej podcenjevati te teme. Pozdravljam vsak napor ki ga mi sprejemamo kot EU za to, da se borimo proti temu in ta dosje se mi zdi pomemben del tega boja. Menim tudi, da smo lahko natančni glede ukrepov, ki jih bomo sprejeli. Lahko gradimo na podlagi uspeha, ki smo ga dosegli v boju uh, proti recimo konfliktnim mineralom, blagu z dvojno rabo in tako naprej. Seveda ne smemo preveč obremenjevati MSP-jev, carinskih uprav. To je vedno dobro, to je vedno pomemben cilj, vendar mislim, da z jasnejšo dokumentacijo Eh, z uporabo novejše te tehnologije, z uporabo standardov, kdaj uporabljati oziroma kdaj izvajati ukrepe, bi bilo zelo pomembno. To smo dolžni nam samim. In tako upam, da bomo lahko jasno definirali in našli uresničljive rešitve za to težavo. Gospoda De Jonga ni, ga kdo nadomešča, ne. Potem pa Guje Inta, gospa Forence, izvolite. Grazie. Hvala. Menim, da je zelo pomembno, da je komisija dala ta predlog glede uvoza kulturnih eh, dobrin. To spada v okviru Neska in Interpola in jasno je, kako pomembno uh, in vedeti, kako dobičkonosne danes. Uh, kako dobičkonosna danes trgovina s kulturnimi eh, dobrinami in moramo zavarovati arheološke dobrine v državah, kjer so konflikti. Bi se pa omila na dve vprašanji, na hitro. Zakaj ste uporabili zakaj ste vključili uredbo le tiste kulturne dobrine, ki imajo vsaj 250 let? No, to je nekaj, kar težko določimo. Drugo vprašanje pa je glede izbere. Zakaj imamo dva ločena postopka za uh, izvozno licenco in uh, certifikat v drugem primeru? Zakaj imamo torej dva ločena postopka glede certifikat? Hvala za zelene imko, uh, gospa. Buchner, so in... Da. Uh, torej, mi se bomo kasneje s tem v zvezi oglasili. Hoffe, da si si in weniger als zwei Minuten schaffe, da. Torej. Gesagt worden ist. Mislim, da bo to trajalo dve, manj kot dve minuti, ampak kakorkoli bi imel kratke eh, oziroma manj neke pripombe. Podpiramo pristop komisije, da na tem področju ukrepamo. Imel pa bi nekaj kratkih eh, pripomb, ki jih je pravzaprav omenila že gospa Moska. Sto let kot meja oziroma je pomembna, ampak 250 let, kakršen je bil predlog doslej, eh, je iluzija. Če menimo, da kulturno blago ne vključuje le arheoloških predmetov, temveč tudi zanimive tehnične izume. V takšnih državah, kjer so sedaj še zlasti v uh, osred, v spredju je takih predmetov še precej iz nekdanjih eh, kolonialnih časov, tako da tukaj mora biti meja eh, veliko nižja. Tudi pri vrednosti podpiram to, kar je že bilo rečeno. Mejo za vrednost, da bi to določili, je nekaj zelo delikatnega, kajti kot prvo se vrednost vse čas eh, spreminja in velika količina turistov Eh, krade tudi manjše stvari. Vem, da obstaja veliko držav in organi so tam precej strogi in imajo ničelno toleranco pri uh, takih predmetih. Mislim, da bi to morala biti naša usmeritev. Potem imam tudi nekaj težav z praktično izvajanjem, da bi imeli konkretno skupino, ki bo se um, posvečala zgolj temu znotraj Interpola, ta policijska ekipa ne bo mogla biti. Um, locirana posod na vseh krajih hkrati, tako da to je težavno. Vprašanje, eh, ki pa je prav tako zelo pomembno, je vprašanje tranzita. Tukaj imam vprašanje za Interpol. Ali ne bi mogli doseči res eh, nekega cilja, če bi zahtevali tudi licenco za tranzitne države? O tem bi vsaj nekako nasplošno ali grobo lahko spremljali, kako so um, eh, Evropana ali ukradena, ukradeni predmeti potovali. Hvala za FDD Inter, Tiziana Begin. Eh, grazie, hvala lepa, predsedujoči, hvala poročevalcema za odlično delo in strokovnjakom, ki so nam predstavili svoje delo. Tudi v naši skupini smo za to, da moramo urediti to področje. 80% kulturnih dobrin v svetu je povezani z nezakonitimi dejavnostmi in vemo, da trgovina z temi dobrinami je skoraj tako dobičkonosna kot trgovina z drogami ali orožjem. Ko sem se ukvarjala skupno carinsko politiko, sem videla, da vsaka država izvaja po svoje ta pravila in s tem olajšajo tistim, ki želijo se izogniti pravilom. In tudi, kar zadeva kulturne dobrine, obstaja torej izbira najugodnejšega vstopa v EU. Uh, In moramo se s tem ukvarjati. In zato moramo imeti zelo natačno definicijo kulturnih dobrin. Eh, moramo se izogniti upravnim vremenom, tako da ne otežimo življenja tistim, ki želijo zakonito uvažati ali izvažati blago. S kolegi se strinjam glede vprašanja 250 let starosti in tu pričakujem odgovore komisije mislim, da bosta poročevalca upoštevala eh, naše pomisleke, tako da bomo dobili dober rezultat, ki bo tudi učinkovit. Fisas, eh, poročevalca Bora Kalt. Torej, govorimo v imenu dveh vlogah, kot član INTE, pa tudi kot poročevalec za mnenje v odboru KULT. Mnenje odbora KULT je relevantno v tej zadevi. Čestito bi obema poročevalcema, kolegici Moski in kolegu Daltu, mislim, da ste pravili dobro delo. Večinoma se lahko strinjam, menim, da je težko govoriti o državi izvora in izvozni državi, tu lahko pride do težav. To vprašanje treba preučiti in strinjam se s tem, kar je delal Dalt in moramo se osredotočiti na blago, ki financira terorizem. Če bomo šli nadzirati vse, bomo stvarili ogromno težavo za kulturne akterje in za same carinske uprave. Mislim, da bi to bilo nemogoče delo. Tako mislim, da moramo biti realistični pri tej temi. In dobro je to, kar je povedala kolegica Šarke. Eh, Mi dva zelo sodelujeva glede blaga, ki se uporablja za smrtno kazen terorizem. In moramo torej preprečiti, da se blago upravlja za takšne namene, hkrati pa ne smemo škodovati zakoniti trgovini. In mislim, da moramo torej tudi v tem dosegu imeti takšen pristop. Gospod Švab. Hvala za besedo. Bom zelo kratek, imam pa dve vprašanji za komisijo. Najprej ste že pojasnili, da je sedaj namen harmonizacije, imamo ured, po, ki pa se seveda omejuje na 250 let, kakor v ZDA. Ne vem, ali bi morali res enakomerno prevzeti to časovno obdobje. Mislim, da bi lahko seveda skrajšali to časovno obdobje. Potem pa še drugo vprašanje. Zanima me, zakaj je vse povezano z UNESCO. -om kaj ti sporazumi UNESCO so povezani tudi z intelektualno pravico. Še gospod Egnjo, izvolite. Hvala. Dve zadevi. Kako se opisuje uh, um, slonova kost? Ali je to kulturna dobrina ali ni, dokler se ne izdela v neki izdelek? pogosto prihaja iz držav, kjer uh, se dogaja terorizem, ali boste to vključili v kakšen drug uh, del zakonodaje. Drugič, v nekaterih uh, državah Evropske unije je popularno sprejemati skalce azila. In, Ali mislite, da je težavno to, da ima na sebi tudi takšne kulturne dobrine, potem pa jih mi sprejemamo v Evropski uniji? Hvala. Sedaj bom dala komisiji in strokovnjakom, vsak dobi dve minuti. Najprej gospod Grimodi iz Evropske komisije, izvolite. Uh, Hvala. Upam, da bom lahko odgovoril na vse vprašanja, ki ste jih postavili bom skušal iti hitro skozi ta vprašanja. Vprašanje, če mi v komisiji smo ocenili eh, koncept posebne ekipe, mislim, da to predstavil gospod iz Interpola, ne, nimamo ocene glede tega. To, kako se države članice organizirajo, je raznoliko in mi nismo predlagali posebne metode. Tako carina kot drugi organi so lahko to vključeni. Kar zadeva licenciranje in čas za izpolnitev, tu nimamo konkretnih podatkov, vendar v besedilu piše, piše da format za dokumentacijo treba vzpostaviti v izvedbeni zakonodaji. In to bi pripravili v Eh, sodelovanju s trgovino, tako da bi doseženi uravnotežen dokument eh, brez odvečnega upravnega bremena. Kar zadeva številke, težko ocenimo odstotek eh, izdelkov, ki bili pokriti s temi licencami, vendar mi čujemo licence in uvozne deklaracije. Eh, zato da bi izpostavili tiste izdelke, kjer obstaja veliko tveganje. Glede na številke, ki jih imam, menimo, da morda en odstotek bi bil pokrit z licencami. Ko gre za vprašanje eh, izvozne države in države izvora, to smo predvsej jasno zapisali v besedilu. Torej, ko gre ločujemo podpisnice konvencije uh, eh, OZN ali ne. Če so podpisnice, potem uh, računamo, da jih upoštevajo, sicer pa neka zadeva rok 250 let. Skušali smo doseči ravnovesje. Vem, da obstaja različna mnenja glede te številke. Seveda je to težko pri izvoznih pravilih, vendar izvozne pravila so zelo eh, specifična in se nanaša na evropsko kulturno dediščino. Torej, za to gre. Ali lahko vse preverimo? Ne, vendar, kot je dejal belgijski kolega, carinski zakonik upošteva ceno tveganja in ciljno iskanje. Torej, veliko pomisleko je bilo slišanih glede, oziroma slišanih pomisle glede slonove eh, kosti. To pokriva konvencijo CITES in kar zadeva azilante, oziroma iskalce, prosilce za azil. Pač, če blago pride v EU, potem, če potrebna je uvozna deklaracija, potem to velja za vse. Hvala se lepa, gospod Patrik Vesljus iz carinske, iz belgijske carinske uprave. Hvala. Najprej prvo vprašanje glede tehničnega znanja carinikov. Kot sem dejal, zelo je pomembno eh, vedeti, da vsaka država mora opraviti delo s pristojnimi organi, kajti oni izdajajo dovoljenja. Kako torej to poteka, ko pride do nadzora na oceni tveganja ali ko gre za spontanen nadzor, cariniki preverijo izvozno deklaracijo in če gre za oznako blaga, ki je iz zakonodaje, potem cariniki vedo, da obstaja možnost, da gre za kulturno dediščino. V tem primeru lahko pravimo znanje pristojnega organa, kaj ti morda nekateri cariniki eh, poznajo kulturno dediščino, vendar to je zelo eh, široko področje, če nekdo pozna recimo egipčansko umetnost in ne da pozna moderno umetnost. Zato je zelo pomembno sodelovanje med cariniki in strokovnjaki. Potem drugo vprašanje glede uvoza. če nekaj uvožimo, uvozimo iz države, kjer poteka konflikt, recimo, če nekaj prihaja iz Sirije in tako, je vedno nadzor. Imamo tudi evropsko uredbo, ki določa pravila s tem v zvezi. Če pa gre za kulturno dobrino iz drugega kraja, vedno obstaja možnost nadzora. Recimo, če nimamo iz, iz carinske deklaracije, ali pa recimo tako, da pristojnim organom povemo, da je prišlo do težave z kulturno uh, dobrino. Hvala. Za Interpol, gospod Đordana, izvolite. Eh, odgovorim v španščini, ker je to za me lažje. Kar zadeva vprašanje. Interpolu glede 1500 eh, izdelkov iz operacije Pandore. Nima vse teh informacij na voljo, vendar od teh 1500 izdelkov še potekajo eh, preiskave. Ne vemo, ali je tu šlo za financiranje terorizma ali ne, vendar ne gre zgolj za financiranje terorizma, gre tudi zato da se jih lahko uporablja za pranje denarja, organiziran kriminal. Torej, tu imamo širok spektr vprašanj. Potem glede enote Interpola. Moramo vedeti, kako deluje generalni sekretariat Interpola, kako deluje organizacija. Mislim, da ne moremo vključiti vseh in države članice Interpola so protagonistke preko svojih mednarodnih uradov. In kar zadeva kulturne dediščine in spremljanje, če bi vse carine imele vse informacije glede tega, kaj je uvoz in izvoz, potem bi seveda lahko vse spremljali in bi lahko ugotovili, odkot prihajajo kulturne dediščine, kam gredo držav. Države članice potrebujejo to spodbudo, da imajo posebne note za boj proti nezakoniti trgovini s kulturno dediščino in tako se bodo lahko tudi učinkovito borili proti temu, uh, proti takšni trgovini. Hvala, s tem smo zaključili prvo izmenjavo mnenj glede te teme. Hvala strokovnjakem. Zelo koristno je bilo slišati vaše izkušnje. Hvala uh, eh, so predsedujoči, hvala kolegom. Naslednja izmenjava mnen glede osnutka prišla bo 23. aprila. Hvala lepa.